gospe Liljane Rodriguez, opolomočenje deklic v Evropski uniji za izobraževanjem. Gospa poročevalka, izvolite, štiri minute imate. Dobri, gospod predsednik. Eh, Najlepša hvala, predsedujoči. Preden nadaljujem, bi se rada zahvalila vsem poslancem, ki so prispevali k temu poročilu. Njihovi prispevki so bili ključni za nastanek končne različice poročila. Dobili smo veliko kompromisnih predlogov, ki so resnično dobri. Najpomembnejše je, da so deklice in mlade ženske v srčiki naše razprave. V prihodnosti moramo zagotoviti enak dostop do pravic v vseh spektrih družbe, tako v praksi, ne samo v teoriji, ampak tudi v praksi. Nekateri pravijo, da bomo s časom prišli do enakih pravic za ženske in moške. Res je, da smo že prišli do velikega napredka, ampak to je šlo zelo počasi, tako da moramo to pospešiti. V tem poročilu poskušamo prikazati, kako spodbuditi kritično razmišljanje med ženskimi, ženskami in moškimi, da se znebimo raznih stereotipov to kritično razmišljanje moramo razviti od mla, malih nog. Namreč izobraženi mladi ljudje bodo lahko spremenili strukture moči v naši družbi. Poročilo moramo razumeti v kontekstu mednarodnega dneva žena, ki je ključen, pri, ključen inštrument za emancipacijo žensk. Inštitucije lahko zagotovijo demokratično izobraževanje za enakopravnost žensk. Nekatere šole pa še vedno ne razumejo, da je enakost spolov eden izmed ključnih načel Evropske unije. Šole morajo v vseh ravneh delovanja vključiti politiko enakosti spolov. Namreč ženske in deklice še vedno diskriminirajo v različnih izobraževalnih zavodih Evropske unije. In tukaj potrebujemo veliko napredka, če želimo spremeniti realnost in uresničiti naš slogan enakopravnosti, enakopravnosti torej in prijateljstva. Izpolniti moramo konvencijo iz Istanbula, ki želi preprečevati diskriminacijo na podlagi spola. Tam imamo pet jasnih ciljev imeti eh, kulturo enakosti spolov, pregledati učne načrte, izboljšati, povečati količino žensk v odgovornih položajih, na, predvsem na področju znanosti, kot je bilo že omejeno v prejšnji razpravi, promoviranje gospodarske neodvisnosti žensk in enakopravnosti na tem mestu. Tukaj se vsi strinjamo, ne glede na naše ideološke razlike, mislim. V zadevnem poročilu smo si ogledali, kakšne so, kakšni so odnosi med moškimi in ženskami, kakšni so odnosi moči in tako naprej. Nekaj se mora spremeniti. Potrebujemo enakopravnost deklic in dečkov v naših šolah drugače se nič ne bo spremenilo. In če želimo opolnomočiti deklice, potem moramo zagotoviti, da lahko ženske pridejo do teh položajev moči. V nasprotnem primeru ne bo prišlo do sprememb. Torej, računam na vašo pomoč, da boste podprli poročilo, tako da lahko zaščitimo deklice ki bodo v prihodnosti priha, postale ženske. Zaščititi moramo torej naša dekleta. Hvala. Eh, Tako eh, nadaljujemo z postopkom pritegnitve po pozornosti cilj tega poročila je da se povsem spremeni eh, slika družine in ga ne bom podprla naslov je lep vendar dejansko gre tu za usiljevanje eh, spolne ideologije v šole držav članic poročilo zahteva eh, spolno vzgojo v šolah in vendarle vemo, da je izobraževanje uh, nekaj, kar je del subsidijarnosti. Starši so tisti, ki morajo vzgajati svoje otroke. To poročilo napada starše in um, omejuje svobodo zavesti učiteljev. To poročilo želi spremeniti strukturo naših družin, naše družbe in zato tega poročila ne, mo ne bom podprla. Uh, hvala. Signor deputado Ricardo. Najlepša hvala. Gospod eh, Ricardo Santos, izvolite. Najlepša hvala. Evropska unija ima odbor za enakost spolov. In, ta, in to pomeni, da imajo naši državljani dostop do javnega izobraževanja enakopravno, ne glede na to, ki živijo v Evropski uniji. Ukrepi za preprečevanje diskriminacije na, na podlagi spola seveda prispevajo k izboljšanju situacije. Demokratizacija izobraževanja bo izboljšala, bo izboljšala položaj enakosti spolov in premagal razlike na tem področju. Seveda moramo Evropsko unijo narediti pripravljeno za izboljšanje na tem področju, kar lahko storimo z solidarnostjo in duhom odgovornosti, prevzemanja odgovornosti. Na tak način lahko dosežemo družbeni napredek in demokratično udeleževanje. Torej, strinjam se z tem poročilom in bom glasoval za. Gospod Marijas, izvolite. Hvala što, kjer je projedre. Najlepša hvala. Opolnomočenje deklic v Evropski uniji z izobraževanjem je ključnega pomena, če si želimo enakost spolov. Vse države članice bi morale prispevati k demokratizaciji izobraževanja zato da zagotovimo promocijo enakosti spolov in da zagotovimo enake priložnosti za moške in ženske, tako da se lahko udeležijo gospodarskega napredka. Kar se tiče diskriminacije žensk, to moramo preprečiti in eh, pripraviti usmerjevalne programe za izobraževanje ljudi. V vseh izobraževalnih programih bi morali imeti tudi usposabljanje glede enakosti spolov. S pomočjo izobraževanja lahko izbrišemo stereotipe na podlagi spola, ki bi lahko preprečevali diskriminacijo žensk in tako izboljšali našo družbo. Hvala. Gospod Maragal, izvolite. Por favor, por favor. Gracias, presidente. Hvala lepa. dialog in dobro delo sta privedla do dobrega rezultata. Odbor za kulturo, odbor za ženske eh, sta sodelovala v pravi smeri. Sveda pot ni nikoli dokončana, ko se pogovarjamo enakosti spolov, vendar smo izpostavili vlogo izobraževanja. Če želimo, da poročilo, ki smo ga brali prejšnji točki, Eh, doseže svoj rezultat, moramo podpreti tudi poročilo gospe Rodriguez, sicer bomo le sami sebe zavajali. Nisem namreval spregovoriti, vendar sem dobil zelo agresivne elektronske rodovska sporočila in zavedel sem se, zakaj gre. To poročilo je dokaz, da moramo napredovati po tej poti, ki nam ga predlagam boj za enakopravnost spolov, boj proti predsotkom. In z usporedbi z drugimi kolegi uh, se strinjam glede tega, kar so zapisali počelo opolnomočenje, je tisto, ki je nujno za to, da bodo naše deklice lahko odločile o svoji prihodnosti, o svojem življenju, o svojih telesih. Uh, teraz Lady Clenski, Ana Zaborska. Jedna minuta, prosim. Gospa Zaborska, izvolite, eno minuto imate. Najlepša hvala, gospod predsednik, gospod komisar. Nasprotujem temu, da bi imeli ideološke, ideološko poseganje v to, da se starši odločajo, kako vzgajati svoje otroke. Nasprotujem uporabi tega nejasnega izraza spol v okviru uh, naših resolucij. Tukaj se sklicujete na konvencijo iz Istanbula. Mislim, da bi to nekako kršilo pogodbe. Namreč Istanbulska konvencija se tukaj nanaša na različno zakonodajo, Evropska unija pa nima pristojnosti za sprejemanje takšne zakonodaje. Evropsko sodišče je že sprejelo odločbo v tej smeri, ko je povedalo, da Evropska unija ne more pristopiti k konvenciji o temeljnih pravicah, se to ni v skladu z pogodbami. Prav zato ne morem podpreti tega poročila. Hvala. Uh, next. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Skritek iz Slovaške. Izvolite. Thank you very much. Vážený pán predseda, ani ja sa pani... Najlepšia chvála. Tudi ja sa nezahvaľujem pri gospie Rodrigueša za to poročilo. Európska únia je za Slováško predstavljala obľubo svobode in demokracije. Po desetih letih pa naš naši državljani sprašujejo, no kje je zdaj ta demokracija? Vidimo, da Európska unija presega svoje pristojnosti in ne spoštuje načela subsidiarnosti. Torej, Jaz mislim, da politika enakosti spolov ne sme biti usiljena v našo družbo in v našo izob naše izobraževanje. V Franciji, na Hrvaškem, na Slovaškem in drugi so državljani glasovali in to zavrnili. Prav zato pozivam poročevalko tudi k temu, da upošteva pravice, ki izhajajo iz uh, pogodb. Poročili Rodriguez in Ferreira sta še en dokaz za to, da se ne spoštuje suverenosti držav in njihovih pristojnosti. Hvala. Najlepša hvala. Gospod Gerike, izvolite, eno minuto imate. Najlepša hvala. Ja. Tukaj imamo veliko drame, ampak mislim, da je to samo besedičenje. Sam bom govoril, glasoval proti temu poročilu, saj krši uh, načelo subsidijarnosti. Politika izobraževanja ni v pristojnosti Evropske unije in Evropska unija ne more odločati o tem, kako se izobražujejo moji otroci. To, da bomo imeli transseksualce kot učitelje pri v prvem razredu, to ni smiselno. Ali pa, da bi nam samski Eh, moški razlagali, kako deluje družina in tako naprej. To ne bi bilo sprejemljivo. Ko govorimo o izobraževanju za deklice, lahko rečem samo to, da ste zgrešili temo. Evropska unija ima veliko težav, veliko izzivov, s katerimi se soočamo in mislim, da je zadnja stvar, ki jo potrebujemo, spolna vzgoja, vse evropska spolna vzgoja v naših osnovnih šolah. Prosim, nehajte z takšnimi poročili na lastno pobudo, ki ne bodo prav nič dosegla. Hvala. Dank, te... Najlepša hvala, gospod Gerike. Bili ste zadnji govornik. Tako, za na konec pa dajem besedo še gospodu komisarju Tiborju Navračiču. Izvolite. Najlepša hvala, spoštovani poslanci. Komisija pozdravlja to poročilo o ponemočenju deklic v EU za izobraževa z izobraževanjem. Politika izobraževanja je ključnega pomena za to, da postanejo mladi bolj dojemljivi za enakost spolov in da se bojujemo proti stereotipom in eh, spolnemu nasilju že od malih nog. Prav zato komisija pozdravlja to, da parlament podpira takšno poročilo in delo na tem področju. To so pomembni rezultati in dosežki. Mladi namreč danes bolj razumejo, da je enakost spolov pomembna. Ženske se bolj udeležujejo višjega izobraževanja. Velik delež uh, diplomantov je žensk. Poleg tega se ženske bolj udeležujejo študijskih programov, kjer so predominirali moški. Kljub velikemu napredku v zadnjih letih pa je neenakost spolov še vedno prisotna v evropskem izobraževalnem sistemu. Naj podam nekaj primerov. Ženske imajo več možnosti, da bodo imele visoko izobrazbo, vseeno pa niso dovolj prisotne pri matematičnih, znanstvenih in uh, strojniških študijih. Ženske ne dobivajo plačila, ki bi bilo primerno svojim njihovim um, njihovi izobrazbi. Poleg tega so moški hitreje dobijo zaposlitev po študiju. Poleg tega je pri poučevanju zelo velika razlika med moškimi in ženskami. Premalo žensk vidimo v vodilnih, pri, v vodilnih položajih, istočasno pa je premalo moških v šolstvu ko gre za zaposlovanje učiteljev, tukaj pogosto ne razmišljamo o enakosti spolov. Politika enakosti spolov je vključena v naše strategije, kar se tiče izobraževanja in usposabljanja. Lani marca so se ministri za izobraževanje srečali v Parizu, takoj po terorističnih napadih v Parizu in na Danskem. Sprejeli so skupno izjavo glede boja proti terorizmu in neenakosti ter diskriminaciji s pomočjo izobraževanja. Enakost spolov je ena izmed naših ključnih vrednot, ki jo bodo ministri za izobraževanje promovirali. Enakost spolov se vzpodbuja tudi skozi Erasmus, program, ki omogoča veliko priložnosti za delo na področju enakosti spolov. Enakost spolov pa mora storiti korak naprej od političnih namenov in postati realnost. Komisija pozdravlja to, da se v poročilu osredotočate na učitelje. Namreč učitelji so ključni pri izvajanju sprememb. Preko programov in prioritet bomo spodbujali enakost spolov, kar je jasno tudi iz naše strategije ki jo trenutno pripravljamo. Hitrejši napredek je možen. Prejiti moramo k rešitvam in ne samo identifikaciji problemov. Potrebujemo dovolj virov in strategije, ki so podkrepljene z dokazi ter jasnimi cilji, pa tudi nadzorom in spremljanjem uspeha. Komisija se veseli tega poročila in tudi ocen raznih ukrepov, ki potekajo po vsej Evropi. Hvala. Thank you very much indeed, uh, Mr. Commissioner. Najlepša hvala, gospod komisar. Zahvaljujem se vam in uh, s tem tudi zaključujem.